gospod predsedujoči uh, uh, dragi kolegi Ponovno začenjamo z našo sejo. Pozdravljam kolege in pa komisarja Oettingerja. Ob petih imamo glasovanje, tako da se moramo držati dnevnega reda. No, prva točka je skupna razprava o razrešnici za leto 2017. Obravnavali bomo skupno 53 poročil, šest poročevalcev jih je pripravilo gospa Ajala Sender, gospod eh, Vali, gospa Šmit, gospod Kon, gospod Sarvama in gospa Dlabajova. To so naši poročevalci. Pozdravljam pa tudi Klausa Hajnerja Leneja, ki je predsednik računskega sodišča. Dobrodošli tukaj, veseli nas, da ste z nami. Zdaj pa lahko tudi sprejmemo zapisnik. Zapisnik včerajšnje seje in pa besedila, ki so bila sprejeta, so zdaj na voljo. Ima kdo kak komentar? Ne. Torej je zapisnik s tem sprejet. No, zdaj pa se bomo kar lotili prve točke. Napovedal sem jo že. Mm, samo da preletim te papirje z vsemi 35, 53 poročili. Dobro, besedo kar dobi gospa Jala Sender za štiri minute, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem, pozdravljam gospoda Leneja, predsednika računskega sodišča, pozdravljam tudi predsedstvo sveta in pa komisarja gospoda Oettingerja. To je zadnja razrešnica v tem mandatu razrešnico za leto 2017, ki je bilo pomembno leto za proračun Evropske unije. Po drugi strani pa je um, ta trenutek zelo pomemben tudi zato, ker zdaj lahko naredimo uh, nek pregled. Pred nami so nove volitve 26. maja in te volitve bodo ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Torej, Zdaj lahko naredimo ta eh, pregled eh, zadnjih let. Eh, sama sem bila tukaj kar 15 let. Skupaj smo se učili v tem času, vse institucije, Evropski parlament je, se je odpiral drugim institucijam v tem času, skupaj smo se učili, kot sem rekla, in iskali najboljše poti in načine, da bi zagotovili to, da se bo proračun Evropske unije izvajal eh, za tiste prioritete, ki so bile določene, torej v spoštovanju eh, vrednot in pa prioritet Evropske unije z vsemi jamstvi eh, zakonitosti in natančnosti. Gospod Lene je z nami, on predstavlja računsko sodišče, ki nam pri tem zelo pomaga. Smo pred drugim letom, ko um, um, stanje ni negativno, torej evropski državljani in državljanke lahko bolje sledijo uh, našemu delu. In uh, veliko napak smo odpravili v zadnjih letih. Stopna napak je zdaj veliko nižja. Uh, o tem govori tudi računsko sodišče, pogovarjali pa smo se tudi z Evropsko komisijo, ampak uh, pred nami so že novi izzivi. Uh, Eh, naprimer veliko novih finančnih instrumentov. Mm, je pred nami, vse bolj raznoliki so, potem imamo tudi skrbniške sklade, ki postajajo neka nova možnost, potem javna naročila in razpisi, eh, s tem je bilo nekaj težav. Eh, pred nami pa so tudi prihodni izzivi, kot so naprimer podnebne spremembe, obramba in tako naprej. In Za vse to bomo morali biti zelo odločni in modri, da se bomo pravilno odločali za prihodnost. Mi smo skušali zagotoviti, da bi poročilo za leto 2011 bilo čim bolj berljivo, tako da bodo vsi, ki nastopajo na volitvah in pa državljani, jasno lahko prebrali, um, kakšna je situacija, um, kateri izzivi so pred nami in tako naprej. No. Mm, skupno upravljanje, o tem smo veliko govorili in stvari so se izboljšale. Eh, svet eh, je bil tudi sposoben preseči določene težave iz preteklosti. Potem pa še posredno upravljanje. Eh, tukaj imamo različne agencije in nove formule in tukaj je treba tudi najti nove načine nadzora nad evropskim proračunom. Eh, glasovanje v odboru je eh, dobro potekalo. Zahvaljujem se vsem eh, kolegom, pa tudi sekretarjatom političnih skupin. No, dve novi stvari sta se takrat pokazali. Ena je povezana z zlorabami OLAF-a, kako gre za organizacijo IMG, pa še konflikt interesov povezan z generalnim sekretarjem komisije. Eh, no, um, verjetno bomo o tem govorili tudi med razpravo in na koncu bom podala svoj zaključek. Hvala. Zdaj pa prosim gospoda Valija, drugega poročevalca, da tudi spregovori za štiri minute. Hvala lepa, predvsem hvala poročevalcem v Senci za sodelovanje in tudi komisiji, računskemu sodišču in EIB za vse posredovane podatke, ki so bili ključni za pripravo poročila. Evropska unija. Eh, što je za aktivnost temeljnega pomena pomoč eh, tretjim državam, kar zadeva razvoj. Rad bi izpostavil tu naslednje. Računsko sodišče v svojem letnem poročilu izpostavlja, da je eh, stopnja napak, ki jo ocenjuje za plačila leta 2017, na ravni 4,5 odstotkov. To je podatek, ki je zelo zaskrbljujoč in eh, to smo želeli v tem poročilu tudi izpostaviti operacije, pri katerih je bilo najdenih največ eh, napak, so avansna plačila, subvencije, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in pa agencije držav članic. Pomembno je, da se izboljša upravljanje pogodb, eh, same izbirne razpise in razpisne postopke. Pomembno je, da se izboljša tudi eh, nadzor in priprava ključnih kazalnikov glede uspešnosti in eh, doseganja rezultatov. Naj izpostavim, da je leta 2017 v okviru Evropskega razvojnega sklada bilo podeljenih približno 870 milijonov evrov, vključno z operacijami za proračunsko podporo. Pomembno je, da dosežemo otepljiv napredek v državah, ki so bile deležne pomoči tega inštrumenta in zato je pomembno, da se ta pomoč okrepi tudi s konkretnimi ukrepi za preprečevanje korupcije in goljufi tveganje pri teh operacijah je visoko in še posebej pozorni moramo biti tudi na prisotnost prepovedanih oziroma ne dovoljenih finančnih tokov, davčnih goljofi in uh, utaje davkov. Kar zadeva fiduciarne sklade, tu je govor o 3 milijardah evrov in tu gre za financiranje kritičnih eh, aktivnosti, zato je tu potrebno tudi natančno nadzirati vse operacije. Menim, da je izrednega pomena izboljšati tudi sledljivost eh, transakcij z nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami. Sprostitev sredstev mora biti podvržena zelo strogim pravilom in računsko sodišče je ravno na tem področju nedavno objavilo posebno poročilo, katerega namen je okrepiti sledljivost plačil EU nevladnim organizacijam. V tem posebnem poročilu se podarja, da komisija ni bila dovolj učinkovita pri svojem delu in da se ugotavlja določena tveganja, kar zadeva upravljanje in tudi kar zadeva podizvajalce. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci, računskemu sodišču, komisiji in EIB. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednja gospa Šmit, prav tako za štiri minute. Lepe kolegine in kolegi, dame in tjan. Spoštovana gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Leta 2017 smo porabili 1,9 milijarde evrov kot Evropski parlament. Stopnja napake je 1,5, kar je zelo, zelo nizka stopnja, ampak vendarle govorimo tu o administrativnem proračunu, zato je stopnja napak za nič cela pet odstotka, popravek nič cela pet odstotka, vsekakor tisto, kar bi si želeli. Praktično vsa področja delovanja Evropskega parlamenta sem si sama osebno ogledala natančno. Kolegice in kolegi so bili zelo kooperativni, lahko sem zastavila katerokoli vprašanje in občutek sem imela, da dobivam tudi poštene odgovore. Seveda ni vse, kar se sveti zlato. Na področjih, kjer je največ težav, ko gre za eh, prehrano, za prevozno službo oziroma eh, voznike, potem upravljanje samih stavb, No, kar zadeva prevoze, smo uspeli voznike vključiti v sistemizacijo kadrov Evropskega parlamenta, kar je pomembna prednost. Potem, kar zadeva pisarne Evropskega parlamenta, eh, to se vsem zdi zelo dobro, razen meni. Dejstvo pa je, da fiksni stroški in stroški za stavbe ne odtehtajo do prenosa teh eh, posebnih eh, povezovalnih pisarn ni zadostno. Zato je potrebno okrepiti sodelovanje med eh, temi pisarnami in našimi poslanci in tudi preko lokalnih medijev je treba storiti več, tudi preko družbenih omrežij in ni dovolj zgolj reagirati na kampanje. Pomembno je, da se informacije posreduje na način, da lažne novice sploh ne padajo na plodna tla. Rada bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom. Na kompromisnih predlogih vidimo, da je bilo sodelovanje zelo dobro, zelo konstruktivno, če tudi morda nismo bili vedno enotnega stališča. Ključna področja, eh, ki jih eh, vidimo kot problematična, so pokojninski sklad. To smo namreč ustanovili, ko poslanci še niso imeli dostopa do nacionalnih pokojninskih sistemov in zato moramo vsekakor zavarovati pokojninske pravice poslancev in tudi zavarovati davkoplačevalske interese. Kar zadeva enotni sežen, sedež, eh, francoski kolegi seveda ne želijo govoriti o tem vprašanju enotnega sedeža, ampak treba izpostaviti problem več kot eh, 21 milijonov evrov vsako leto nas eh, vse skupaj stane in z vidika prihranka izpustov CO2 sploh ne bi govorili. Tretja pomembna zadeva, splošni pavšal. Menim eh, tudi, da ne more biti tako, da iz eh, preprostega političnega kalkulantstva o tem vsega, vse čas vedno znova govorimo. Nasplošno torej je bilo delo zelo eh, dobro, zelo zanimivo in vsekakor upam, da bomo lahko uspešno sprejeli razrešnico za parlament. Najlepša hvala, sedaj pa naslednji poročevalec, gospod Kon, ki dobi prav tako 4 minute. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, predsednik Lene, spoštovane kolegice in kolegi. Proračunsko upravljanje v ostalih institucijah je bilo večinoma spremljivo. Zelo malo nepravilnosti smo ugotovili, ampak eh, so določeni vidiki upravljanja in predvsem kadrovskega upravljanja, ki jih želimo izpostaviti. Kot poročevalec sem menil, da je pomembno, da izpostavimo tudi delovne pogoje, kajti obseg dela je vse večji. Pomembno je tudi eh, poskrbeti za enako pravno obravnavo moških in žensk eh, in tudi preprečevanje nadlogovanja na delovnem mestu. Pozdravljam, da so številna priporočila parlamenta iz zadnje razrešnice institucije upoštevale, tako z vidika razpoložljivih virov, upravljanja in kadrov. Služba za zunanje delovanje je naprimer naredila pomemben napredek, kar zadeva upravljanje eh, delegacij z razpisi, z ustreznim usposabljanjem, z povezovanjem znanj in z razvojem IT sistemov. Še posebej pozdravljam sodelovanje z drugimi nacionalnimi delegacijami v tujini. Odbor regi in eh, ekonomsko-socialni odbor izkazujeta res zgledno upravno sodelovanje del stavb in tudi prevajalskih eh, služb, ki so združene, je tu privedel do pomembnih eh, prihrankov. Prav tako eh, ugotavljamo mm, določeno sodelovanje, kar zadeva sodelovanje na področju informacijske tehnologije. Vsega gor pa zavračam nadaljne kršenje proračuna za to področje pri obeh institucijah. Kljub eh, vse eh, večjemu obsegu dela, sodišče Evropske unije uspešno deluje, kar zadeva potencijal morebitnih eh, prihrankov. Mislim, da je ta vsekakor že izrabljen. Evropsko sodišče se je močno potrudilo, kar zadeva pospešitev postopkov. Zato je tudi vredno pozdraviti nov sistem upravljanja s PISI. Sodiče se eh, širi za novimi sodniki in tudi za vse večjim številom primerov, zato bo to vsekakor pomemben izziv v prihodnosti. Evropsko računsko sodišče je ključen partner, kar zadeva delovanje tudi našega eh, zbora, komunikacijo z državljani preko eh, medijev in družbenih omrežij ocenjujem kot zgledno. Dejstvo je, da prihaja tudi do zelo hitrega napredka zakonodaje na področju varstva podatkov in tu se je računsko sodišče uspešno spopadalo s temi eh, vprašanji. Vendar lepa vidimo, da eh, svet še vedno ne želi posredovati vseh eh, podatkov, posredujemo eh, Še, še naprej si prizadevamo za to, da bi dosegli nov dogovor in upamo na napredek v prihodnosti. Odbor regij nas eh, predvsem obremenjuje z sporom z enim od nekdanjih eh, zaposlenih. Prišlo naj bi do medijacijskega postopka, kar je tudi večina v odboru podprla in upamo, da bo ta postopek privedel do uspešnega zaključka. v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru prav tako podarajo pomen izpostavitve natančnega pregleda tega postopka. Pomeno pa je, da se ta vprašanja jasno razrešijo. Skupina SD je za politiko nične tolerance, kar zadeva trpinčine na delovnem mestu. Prišlo je tudi do določenih težav v eni od institucij, kar zadeva uporabo sredstev za eh, prevoze. Zato bomo vsekakor še nadalje spremljali razmere in ugotavljamo, da je prišlo tudi do izboljšanja situacije. Hvala. Ustrajati moram pri tem, da se držite omejitve za uh, govor, zato ker eh, moramo končati še pravočasno. Naslednje prav tako poročevalec Sarvama, prav tako za 4 minute. Hvala, gospod predsedujoči, predsednik eh, računskega sodišča, gospod Lene, komisar Oettinger. Predstavnik, predstavnik eh, sveta, gospod Čomba, kolegi in kolegice, hvala vsem, tudi eh, našemu sekretarjatu in našim pisarnam, hvala vsem agencijam, podjetjem in tako naprej za sodelovanje pri tem postopku. Decentralizirane agencije so zelo vidne v državah članicah in imajo neposreden učinek na vsak dan državljanov Unije. Zato pozdravljamo pozitivne rezultate, vsaj na splošno, revizije računskega sodišča agencij Unije za to finančno leto. Sodišče je sprejelo revizijsko mnenje brez eh, pridržka o zakonitosti in pravilnosti plačil za eh, vse agencije v letu 2017, razen za plačila Evropskega urada za podporo eh, azilu. Zato so sprejeli mnenje s pridržkom zakaj so sprejeli takšno negativno mnenje, večinoma zaradi neupoštevanja pravil pri plačilih za uh, razpise in uh, najemanje. ESO je zavezan k ambicioznim reformam, pozivamo njihov eh, management, da zagotovijo bolj odgovoren, zaupanja vreden sistem upravljanja in sistem najemanja. Zato predlagamo, da se izda razrešnica vsem uh, agencijam razen EASU. V njihovem primeru predlagamo preložitev razrešnice. Rad bi izpostavil naslednjih osem horizontalnih komentarjev. Prvič, pozivamo agencije, da še naprej spremajo proračun na podlagi učinkovitosti, da uporabljajo učinkovite kazalnike, zato da bodo lahko spremljali dejanske učinke in rezultate in da še naprej eh, iščejo najboljše načine za zagotavljanje dodane vrednosti. Drugič, pozivamo komisijo, mrežo in posamezne agencije, da sodelujejo, zagotavljajo konstruktivne povratne informacije eh, tudi v okviru večnega finančnega okvira po letu 2020 in da najdejo nove vire financiranja za agencije. Tretjič, pozivamo sodišče in. Eh, komisijo, da predlagata konsistentno formulo za eh, reševanje vprašanja eh, preloženih eh, plačil. Četrtič, pozivamo komisijo, da organom, ki izdajo razrešnico, dajo na voljo ustrezne informacije skrbi nas predvsem vprašanje eh, razpisov pri nekaterih agencijah, novi revizijski postopki so privedli tudi do povečanega upravnega bremena za agencije. Sedmič, agencije morajo nadaljevati z dobrim delom pri priprečevanju navzkrižanja interesov, eh, zaščititi morajo žvižgače, zagotoviti transparentnost in odpraviti pomankljivosti. Ne na zadnje, predlagamo, da se razrešnice sprejmajo v letu, ki sledi letu razrešnice. Včasih sem se pritoževal, da o teh zadevah govorimo zgolj eh, o polnoči, sedaj pa sem vesel, da o teh točkah govorimo tekom dneva. Hvala, gospod poročevalec, sedaj pa naslednja poročevalka, gospod Labajova, prav tako za 4 minute. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči gospod predsednik, gospod komisar, predstavnik sveta. Najprej bi se rada zahvalila predstavnikom računskega sodišča, komisije, eh, agenciji in eh, skupnih podjetij. Veseli me, da smo uspeli oceniti računovsko leto 2017 eh, tudi iz vidika dejanskega učinka, dejanske učinkovitosti. To sodelovanje me veseli. Ocenevanje učinkovitosti in delovanja skupnih podjetij je nekaj zelo pomembnega, ker to vpliva na naš vsak dan. Ne glede na to, če to vpliva na porabo sredstev eh, unije oziroma če gre za uporabo zasebnega kapitala, če gre za razvoj znanosti in raziskav. Celotni proračun je bil 2,1 milijarde evrov za leto 2017, kar je 2 odstotka celotnega proračuna Evropske unije. Skupna podjetja zaposlujejo 700 ljudi. Njihova naloga je, da skrbijo za raziskave in inovacije, da okrepijo konkurenčnost evropske industrije in da poskušajo reševati velika družbena vprašanja. Igrajo pomembno vlogo pri povezavi pomembnih strateških partnerjev in zagotavljanju eh, dolgoročnih mrež sodelovanja. Sodelovanje z zasebnim sektorjem je učinkovit način razvoja evropskih raziskav. Skupna podjetja pomenijo, da lahko povežemo evropska sredstva z zasebnim kapitalom in znanjem in sposobnostmi eh, državljan Evropske unije in na ta način lahko postanemo pomemben akter na področju raziskav in inovacij. Pomembno eh, je, da skupna podjetja delujejo dobro in da podpirajo tudi MSP-je. Upam, da bodo MSP-ji v bodoče še bolj eh, tesno sodelovali s skupnimi podjetji. Obzorje 2020 vključuje Eh, tudi ustrezne kazalnike učinkovitosti. Rada bi eh, čestitela skupnim podjetjem. Večina jih je v letu 2017 dosegla te eh, cilje na podlagi glavnih kazalnikov. Razmerje med stroški in očegovitostjo je še vedno pod petimi odstotki, kar pomeni, da eh, podjetja delujejo dobro. V primeru ITRA in v primeru razvoja skupnega podjetja za fuzijsko energijo je treba povedati, da je to skupno podjetje doseglo sedem od devetih eh, menikov ki jih je svet ITRA načrtoval za leto 2017. Od vseh 32 eh, menikov so jih do sedaj dosegli 30. Kar se tiče skupnega podjetja Excel, je eh, računsko sodišče sprejelo mnenje s pridržkom glede pravilnosti in zakonitosti plačil. To pa je rezultat prejšnjih skupnih podjetij eh, Enjak in Artemis. Gre za prejšnje. Eh, projekte iz prejšnjega okvirnega programa. Rada bi se zahvalila vsem eh, deležnikom in čestitela skupnim podjetjem za rezultate, ki so jih predstavili v skladu eh, s soglasnim sklepom odbora za proračunski nadzor. Bi rada prosila plenarno zasedanje, da sprejme razrešnico za vsa skupna podjetja. Izvolite, gospod predstavnik sveta. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Se pravčujem, gospod minister, pravi gospod predsedujoči, ali lahko prosim goste na galeriji, da so tiho, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo. Izvolite, gospod minister, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Oettinger, veseli me, da lahko sodelujemo v tej razpravi o izvajanju proračuna za finančno leto 2017 v kontekstu vsakoletnega postopka razrešnice v skladu s členom 319 pogodbe. Svet meni, da je postopek razrešnice zelo pomemben. Pomembno je zagotoviti, da se sredstva Evropske unije uporabljajo v skladu s pravili in da izdatki spoštujejo načelo ustreznega finančnega upravljanja. 20. februarja je predstavnik stalnega predstavništva imel eh, priložnost eh, sodelovati pri tem postopku. Sedaj se ta postopek razrešenosti nadaljuje. Svet pozdravlja odločitev sodišča o sprejemu mnenja s pridržkom o eh, zakonitosti in pravilnosti plavil kar se tiče ocenjene napake, o, katerih, eh, o kateri poroča sodišče, je ta razmeroma nizka, ampak svet obžaluje, da je stopnja napake 2,4 odstotka še vedno nad kriminalnim eh, standardom 2 odstotkov. Svet tako še naprej poziva k izboljšanjem na področju finančnega upravljanja in da je treba še zmanjšati stopnjo napake na vseh političnih področjih. Leto 2017 je bilo posebno leto, gospe in gospodje. Ne zgolj zato, ker je sredi večletnega finančnega okvira, ampak tudi zaradi sprememb pri samem okviru nadzora. To je še posebej pomembno na področju kohezije, ker je sodišče uvedlo nov postopek prvič je preverilo zagotovila, ki so jih države članice eh, dali na mizo za trenutno programsko obdobje. Celotna stopnja napak eh, se je v letu 2017 eh, spet zmanjšala, države članice in komisija so izboljšale upravljanje in nadzorne sisteme. S tem dobrim delom je treba nadaljevati. Seveda lahko sistem še izboljšamo, sploh kar se tiče plačil na podlagi um, izplačil, povračil. Pravila so še vedno preveč zapletena, tako za upravičence, kot tudi za organe nadzora. Potrebujemo bolj predvidljivo, transparentno sistematizacijo tega okvira za ustrezno upravljanje sredstvi. Svet upošteva tudi priporočilo sodišča, kar se tiče poenostavitve strateškega okvira, ki velja za izvajanje evropskega proračuna. Proračun mora zagotoviti rezultate v skladu s cili unije. Evropski davkoplačevalci morajo videti, da spoštujemo njihov denar in da si prizadevamo za upoštevanje njihovih interesov. Zato podpiramo poenostavitev kazalnikov v skladu z učinkovitim delovanjem proračuna, v skladu s splošnimi cilji in v skladu s specifičnimi političnimi cilji. Povečati moramo odgovornost za rezultate, povečati jasnost in transparentnost za vse akterje. Osredotočiti se moramo na učinkovitost, ampak sodišče mora še vedno nadaljevati svojim delom pri letnih poročilih in eh, poskušati je treba zmanjšati eh, stopnjo napake tako v trenutnem okviru, kot tudi v naslednjih finančnih okvirih. To je še zlasti pomembno za razdelke 3 in 4. Varnost in državljanstvo ter globalna Evropa. Na to spet upravljanje sredstvi svet meni, da imamo še vedno veliko proračunskih eh, obveznosti in svet želi, da komisija izboljša ocene plačil ter sledi priporočilu sodišča, kar se tiče uporabe finančnih instrumentov in reševanja te problematike. To je bistvenega pomena, če želimo izboljšati predvidljivost. Eh, financiranje Evropske unije. Parlament in svet eh, imata v bistvu zelo podoben pristop. Pozdravljamo izboljšave, želimo pa, da organi držav članic, komisije in sodišče še naprej delajo dobro. Poslati moramo jasen signal državljanom, davkoplačevalcem, pokazati moramo, da se z njihovimi sredstvi ravna odgovorno. Mišljeno. Najlepša hvala in sedaj komisar Oettinger v imenu Evropske komisije. Izvolite. Ja, prezident. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani poročevalci, gospod predsednik Evropskega računskega sodišča, predsedujoči svetu, spoštovane dame in gospodje. Zahvala gre najprej vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem konstruktivnem postopku razrešnice. poročevalka Jale Sender, skupaj s kolegi z odbora za nadzor proračuna. Vaš osnutek poročila se mi zdi vsekakor vreden prebiranja, strokoven in eh, kompetenten. Prav tako se zahvaljujemo Evropskemu računskemu sodišču, ki je naš eh, stalen, konstruktivno kritičen svetovalec. Njihova priporočila redno sprejemamo in jim sledimo. In eh, menim, da je računsko sodišče več kot pošteno ocenilo naše delo. V proračunskem letu 2017 je bilo zadnje leto, kjer odločamo o razrešnici še v tem mandatu Evropskega parlamenta, zato se zahvaljujem odbor za nadzor proračuna in eh, predsednici Kresle za vodenje tega odbora, ki ga je vodila vedno zelo, zelo angažirano. Dovolite mi, da skušam potegniti nekakšno bilanco po teh zadnjih petih letih. V zadnjih letih smo naše izvrševanje proračuna bistveno izboljšali. Operativno gledano na ravni komisije, strateško, s kritičnimi predlogi tudi eh, parlament, svet in računsko sodišče. V spredi smo vsaj okor postavili učinkovitost in smotrnost porabe. Prav tako smo dali podarek na prioritete, na dodano vrednost, kar je vsekakor tudi moto našega naslednjega večetnega finančnega programa. Prav tako smo storili marsikaj zato, da poenostavimo pravila in da vsem končnim upravičencem olajšamo življenje, ko gre za koriščenje sredstev in končne obračune. Nova proračunska uredba je bila tu ključnega pomena. Gospa eh, Gresla je bila tu vsekakor ključnega pomena. Gre namreč za ključni instrument za poenostavitev programov v naslednjem začetnem finančnem okviru. Izvrševanje proračuna in eh, ekonomičnost smo bistveno izboljšali, stopnja napak je 2,4 odstotke in vse bomo storili za to, da to stopnjo še nadalje zmanjšujemo in da na ta način upoštevamo interese naših davkoplačevalcev. Prav tako smo izboljšali varovanje našega proračuna. Imamo vse bolj robusten okvir za preventivo in korekcijske ukrepe. Izboljšali smo upravljalske in nadzorne sisteme, pa tako smo uspeli nadalje razviti sisteme v državah članicah, In eh, računsko sodišče je v zadnjih dveh letih uspelo oddati vsa poročila v obliki, da ni negativnih poročil. Prav tako smo izboljšali naše poročanje z integriranim svežnjem o finančnem poročanju, prav tako smo izboljšali poročanje o upravljanju in vodenju programov in pa tudi poročanje zaščite evropskega proračuna. Vaše zahteve in priporočila računskega sodišča smo vključili tudi v predlog komisije za naslednji proračunski okvir. Namen je torej ta, da se davkoplačevalski denar porablja namensko, da se ustvarja dodana vrednost za državljane, to bo še vedno v ospredju in naši predlogi, kar zadeva naslednji večeti finančni okvir, kažejo ravno v to smer. Konkretno, kar zadeva proračunsko leto 2017. Vaše poročilo, dame in gospodje, izkazuje jasno sliko večinoma pozitivnega razvoja izvrševanja proračuna EU. Še bolj želimo državljanom jasno pokazati dodano vrednost, kar zadeva evropski proračun v njihovem vsakdanjem življenju. Ta proračun je relativno majhen, ampak zelo učinkovit, saj ustvarjamo dodano vrednost, ki je posamezna država članica sama ne bi mogla doseči ali pa le z bistveno večjim uložkom. Gre za infrastrukturo, za energetiko, gre za digitalno infrastrukturo. delovna mesta za mlade, zanesljiva oskrba z energijo, notranji trg, digitalni notranji trg, raziskave pri velikih projektih, spodbude, spodbude MSP-jem, vse to so področje, kjer skupaj lahko dosežemo več. Vaše poročilo izpostavlja tudi področje, kjer so možne izboljšave. Tu bi se rad dotaknil nekaterih. Najprej kar zadeva črpanje evropskih sredstev. V prvih letih tega mandata so se sredstva le počasi koristila, v zadnjih letih so se stvari bistveno bolj izboljšale in sedaj črpanje poteka v skladu z načrti. Storiti želimo vse, da bo tudi leta 2021 in 2022 s pomočjo poenostavitev in eh, s hitrejšim sprejetjem finančnega okvira možno dejansko preprečiti podoben razvoj dogodkov. Pomembno je, da se davkoplačevalski denar namensko porablja in zato je tudi sam okvir za smotrnost, kot to potrjuje OECD, jasna prednost. Pomembno je tudi, da poskrbimo za dokazljivo dodano vrednost. Kar zadeva stopne napak, želimo si, da stopne napak še naprej redno znižujemo. Po izvedbi programov, po vseh izvedenih kontrolah, imamo preostalo stopne napak pod dvema odstotkoma. To smo dosegli leta 2017 in to želimo ohraniti tudi v prihodnje kot osnovo za naše delo na področju izvrševanja proračuna. Naslednja točka na vzkrižju interesov. Parlamentu bi rad izrekel spoštovanje in to velja izredno za odbor za nadzor proračuna, saj je s strožjimi predpisi, kar zadeva na vzkrižje interesov, ki ste jih eh, podprli in so oblikovali, omogočili, da tudi v novem proračunskem okviru ustrezno preprečujemo nastanek takšnih neuskriži interesov. Desetega aprila smo zato sklicali veliko konferenco, sodelovali bodo države članice, kjer se bomo pogovorili o konkretnih ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti za preprečevanje neuskriži interesov, pa tako bomo opravili izmenjavo mnenja o najboljši praksi tudi parlament seveda prisrčno vabimo k sodelovanju na tej konferenci. Kot veste, komisija vedno preverja na vzkrižje interesov, na katere se opozarja tudi, kar zadeva Češko republiko. In tu bi rad izpostavil, da je zelo pomembno razlikovati med eh, ukrepi, ki so potekali v državah članicah pred vstopom veljavo nove ureditve, pred 2. augustom in eh, dogodki po tem obdobju, torej po 2. augustu, ampak mi preverjamo obe obdobji, torej obdobje pred 2. augustom in obdobje po 2. augustu. Januarja smo začeli z izvajanjem revizij skupaj s strokovnjaki iz različnih generalnih direkcij in eh, te revizije so sedaj v teku. Ugotoviti želimo, ali so podjetja v obdobju 2012 do 2018 dejansko spoštovala določila s področjena skriži interesov. Kar zadeva obdobje po 2. augustu danskega leta, tu smo prosili šefa vlade Češke republike, da nas proči kakšne ukrepe vsega, so sprejeli oni njegova vlada, da se vnaprej izključi možnost eh, na skriži interesov in da se spreme ustrezne primitivne ukrepe. Trenutno še analiziramo predlog oziroma odgovor, ki smo ga prejeli s podarkom na ukrepih, ki naj bi jih vlada sprejela za odpravo takšnih eh, razmer, ki bi objektivno lahko privedli do nas križa interesov. Predsednik vlade nam je eh, pa tako sporočil, da se umika iz eh, upravnega odbora za sklad ESI in eh, kmalo bomo tudi sprejeli ustrezne zaključke. Komisija je tudi kot preventivni ukrep sprejela odločitev, da zaenkrat ne izvršuje nobenih plačil Agroferju ali povezanim osebam v Češki republiki dokler se eh, situacija ne bo jasno izkristalizirala. Češke oblasti so tudi obveščene o tem, da morajo natančno preučiti vsakršne tovrstne transakcije, kajti to je nujno za zaščito evropskega proračuna. Pomembno je, da smo dosledni in objektivni in sicer skupaj tudi za analizo odgovora čeških oblasti in tudi glede vprašanje, ali je potrebno morda sprejeti kakšne korekcije. Dokler ne bodo sprejete končne odločitve, ne moramo sprejemati nikakršnih predhodnih zaključkov. V primeru, da se bo izkazalo, da veljavni predpisi niso bili spoštovani, bomo seveda sprejeli ustrezne ukrepe za zavarovanje proračuna, tudi korekcijske ukrepe, za pretekle obdobja, če je to predvideno in možno. Ta visoki zbor, Evropski parlament, bomo vse čas obveščali o aktualnih eh, ugotovitvah in eh, tudi v mesecu aprilu bom stopil pred eh, odbor za nadzor proračuna in enako velja tudi za obdobje po volitvah, torej junija, septembra in oktober bomo namreč sprejeli poročila glede izvedenih revizij in takrat vam lahko iz prve roke podal tudi vse zahtevane informacije. Kar zadeva naslednje vprašanje in sicer, kar zadeva imenovanja na najviše funkcije v zadnjem letu, kar je tudi predmet tega poročila. Tu bi rad spomnil na pogovor, ki smo ga imeli septembra z vsemi institucijami, predstavniki organov EU so lahko predstavili, kako izvajajo svoje postopke in eh, so lahko tudi primerjali, kako se to odvija drugot, torej izmenjava najboljših praks. Namen je bil, da se na podlagi izkušenj, dosedanjih dosežkov in kvalifikacij odločamo o imenovanju na najviše, na najviše položaje. Kar zadeva imenovanje generalnega sekretarja komisije, je eh, še posebej izpostavljeno vprašanje v vašem poročilu. Od tega imenovanja je parlament podal več izjav, več je bilo tudi zastavljenih vprašanj, tudi strani ombudsmana. Komisija je bila tu popolnoma kooperativna, poskušali smo na vse odgovore natančno odgovoriti in tudi podati v pogled v vse relevantne akte. Naše stališče ostaja, da je imenovanje skladno s statutom, sodno prakso in vsemi veljavnimi predpisi generalni sekretar svojo funkcijo izvaja v skladu s predpisi in eh, bo to počel tudi v prihodnje. Predsednik eh, komisije in vsi komisari generalnemu sekretarju izkazujejo popolno zaupanje. Generalni sekretar ima vse potrebne kvalifikacije in tudi izkušnje, ki so potrebne za izvrševanje te pomembne naloge. Nimamo namena svoje odločitve spremeniti, to tudi ni možno, kot je priznal tudi ta zbor, namreč eh, imenovanje je nepreklicno. Nekatera vaša vprašanja razumem, še posebej, ker zadeva transparentnost, eh, enakost možnosti. To so tudi meni pomembna področja oziroma teme in zato bom v prihodnih dneh kolegom predlagal, da objavimo razpise za imenovanja na nekatera najvišja delovna mesta oziroma funkcije, ki so v tem trenutku odprte. Potrebujemo namreč robusten okvir za imenovanja na te najvišje funkcije. Še zadnji stavek v zvezu z primerom EMG, ki ga je gospa Ajala Sender nakratko omenila. Komisija je v preteklosti sodelovala z EMG-em, kar zadeva projekte na področju razvojne politike in njihovo izvajanje. Na podlagi posvetovan v odboru za nadzor proračuna ima komisija tu status mednarodne organizacije. Najnovejša sodna praksa tega vprašanja ne vidi enako in zato bo seveda komisija sledila tem stališčem. Upravili bomo še odprta izplačila, tudi zato, da se ohrani možnost prihodnega sodelovanja za MGM, kar bomo preverili z pravnega in eh, finančnega vidika. V tem mandatu parlamenta ste konkretno prispevali k zakonitemu delovanju, izvrševanju proračuna, boju proti goljufijam oziroma davčnim otajam. Mi kot komisija vaše konkretne predloge jemljamo zelo resno. Odboru za nadzor proračuna sem jeseni tudi zelo natančno poročal o teh ukrepih, ki jih izvajamo. Vaše sodelovanje je bilo zelo intenzivno in zelo plodno in zato se vam zahvaljujem za to konstruktivno sodelovanje. Glede na to, da je to v tem mandatu še zadnja priložnost za razpravo o razrešnicah in vsem bi se rad eh, na tem mestu tudi zahvalil za pošteno in kolegijalno sodelovanje. Najlepša hvala, gospod komisar. Parlament se vam zahvaljuje. Predsednik Lene, dobrodošli spet nazaj, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje, spoštovani komisar Oettinger, spoštovani ja, predstavniki predsedstva. Gre za zadnjo priložnost eh, za Evropsko računsko sodišče, da dobi besedo tudi v plenumu pred koncem mandata. Zato bi se rad eh, v imenu vseh eh, strokovnih sodelavcev našega sodišča zahvalil predsednici Ingeborg Gresle, vsem poročevalcem, komisarju Oettingerju in njegovim službam, predsedstvu sveta in delovni skupini za odlično sodelovanje tekom celotnega mandata in tudi tekom letošnjega postopka podelitve razrešnice. Vaš, vaša nadzorna dejavnost ni vedno tako izpostavljena kot vaša zakonodajna dejavnost, ki je v osrčju splošnega interesa javnosti. Pripričam pa sem, da je to enakega pomena za naše državljane, namreč, če se evropsko pravo pravilno izvaja in da se sredstva davkoplačevalcev pravilno porabljajo. Različnice, ki jih bomo sprejeli, oziroma ki jih boste sprejeli takoj po eh, tem, tej izmenjave mnen, niso nobena bjankomenica, temveč zelo jasno premišljen zaključek dolgega procesa sodelovanja. Komisija je pravno zavezana, sprejeti vse tiste zavezojoče ukrepe, ki so potrebni za to, da priporočila parlamenta v razrešnicah in eh, tudi priporočila sveta upošteva. Menim, da se sedaj že zelo natančno spoznate na osebine naših eh, letnih poročil, našega posebnega poročila za leto 2017. Kot leto 2016 smo tudi tokrat hm, podali mnenje s pridržkom, ne pa negativnega mnenja in to pomeni, da je kozarec na pol poln. Potrebujemo torej pozitiven napredek, ki ga izkazuje komisija, ki ga izkazujejo države članice, kar zadeva upravljanje evropskih financ. Danes bi se zato rad omejil le na štiri konkretne točke, kar zadeva eh, smotrnost porabe. Tu bi se rad zahvalil kolegom v parlamentu, da so priporočila v našem posebnem poročilu v veliki meri povzeli tudi v svoje poročilo. To je pomemben način, da poskrbimo za to, da se politiki, politike in programe EU še nadalje izboljšajo. Prav tako bi rad povdaril, da člani računskega sodišča in naše strokovno osebje vedno na voljo vašim odborom in službam po objavi naših poročil. Če potrebujete dodatne informacije, vedno smo tu zato, da vam pomagamo pri vašem delu, ki ga upravljate kot parlamentarci. Kot drugo, kar zadeva odprte postavke, tu ugotavljam, da se parlament strinja z našimi pomisleki. Ko sem bil v oktobru na zadnje pred vas, sem obljubil, da bom to problematiko še nadalje preučil in zato me veseli, da smo sedaj opravili analizo s tem v zvezi in ugotovili tudi razloge za 276 odprtih postavk postavk, kar zadeva literatura 17. To analizo bomo predstavili odboru za proračun in odboru za nadzor proračuna na skupni seji v mesecu aprilu. Kot tretje, kar zdaj vašo zahtevo naslovljeno na komisijo, da pripravi metodiko za izračun stopne napak, ki bo primerljiva z metodiko oziroma metodologijo, ki, go, ki jo uporablja računsko sodišče, naj povem, da smo tu popolnoma enakega mnenja. Naša neodvisnost tu nikakor ni postavljena pod vprašaj in skupaj z službami komisije preverimo, dokdaj bomo morda lahko se že sprejeli to odločitev. V tej fazi bi se rad eh, zahvalil komisarju Oettingerju za prve pozitivne rezultate teh kontaktov. Priča smo že napredku in v prihodnih tednih in mesecih mislim, da nam bo uspelo narediti konkreten korak naprej, kar je tudi v interesu, v velikem interesu nas vseh. Zdaj se dotaknem tudi par zadev, ki jih v svojih priporočilih omenja svet. Seveda je tudi naš cilj poskrbeti za čim višjo stopnjo informiranosti in eh, natančnosti podatkov, še posebej tam, kjer je to najbolj pomembno in eh, kjer je najbolj pomembno aktivnosti izvajati ob razumnih stroških. Skoraj da polovico naših resursov namreč namenjamo temu področju. Seveda bolj ko se pogledamo v to zadevo, bolj uh, vidimo, kako pomembna je. Vidimo, da se moramo predvsem osredotočiti na tiste področje, kjer so tveganja najvišja. Obe nam gre tudi za to, da vzpostavimo uh, ustrezne predpogoje za to, da natančne eh, podatke, ki jih eh, dobimo od drugih revizijskih služb, lahko tudi potrdimo. Ti podatki morajo seveda biti ustrezne kvalitete. Primer iz leta 2017 kaže tudi na določene spremembe na področju kohezije. Bistveno novost pri tem je, da smo opravili tudi preglede, ki so jih eh, prej že opravili druge eh, službe. In s tem novim pristopom želimo eh, vas v parlamentu priskrbeti z, oskrbeti z najboljšimi informacijami, ki jih potrebujete za pripravo svojih poročil. Naš cilj je torej poskrbeti za boljše informacije, boljšo geografsko pokritost in pokritost po posameznih skladih, kar zadeva potrošnje v EU. To zadeva vsa tista področja potrošnje v EU, kjer to lahko storimo stroškovno učinkovito in na zanesljiv način. Kot eh, četrta še pripomba, kar zadeva sodelovanje z ECB, kar zadeva dostop do dokumentov ECB, ki jih potrebujemo za izvrševanje naše nadzorne funkcije. Tu so se nekako atmosferski pogoji izboljšali. ECB je vstopila v uh, iskren medinstitucionalni dialog, sprejeli smo uh, tudi predlog uh, memoranduma o razumevanju, ki smo ga že pred letom dni poslali ECB. Tu gre velika zahvala tudi ugotovitvam eh, vašega eh, zbora. Upamo, da bomo ta proces lahko čim prej zaključili, če se le da še pred poletnimi počitnicami. Pozivam pa vas, da to tematiko še naprej spremljate in da če se izkaže za potrebno, v naslednjem zagonodajnem obdobju spremljate tudi ustrezne zakonodajne ukrepe, če dialog za ECB v bližnji prihodnosti ne bo privedel do zadovoljivega rezultata. Tudi kar zadeva ključni problem mandata na področju nadzora nad eh, bankami. Dame in gospodje, še zadnja točka. Evropska predvolilna kampanja se bo čez nekaj tedna začela v vsaj 27 državah članicah. Bi rad vsem poslancem v Evropskem parlamentu položil na srce, da naše neodvisno revizijsko delo vsekakor uporabijo za te potrebe. Oziramo se v prihodnost. Februar letos smo pripravili namreč tudi povzetek naših posebnih poročil. Tu so tudi premisleki, kar zadeva prihodni večetni finančni eh, okvir in povezane programe. V letnih eh, poročilih in v številnih posebnih poročilih izpostavljamo številne poročilje, kritične primere in pa tudi številne zgodbe o uspehu. Nam kot televizorjem ne gre v prvi vrsti za to, da kakorkoli obsojamo. Želimo predvsem zadeve izboljšati in pripomoči k temu, da se zadeve izboljšajo tam, kjer je to možno storiti na razumen in smislen način. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, sedaj bom podal izjavo. Zamujamo že zaradi dolgih izjav, ki smo jim prisluhnili, tako da ne bom mogel tolerirati podaljšanje govorov. Prosim, spoštujte dodeljeni čas za govor, več časa ne boste dobili. Sedaj pa v imenu odbora AFED, gospa Gil, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Lepo je, da je z nami tudi nekdani kolega Lene.